skupine Alde prejel tudi prošnjo za imenovanje gospoda Klinca v delegacijo za odnose s Švico in Norveško. In v skupni parlamentarni odbor Evropska unija Islandija ter v skupni parlamentarni odbor Evropskega gospodarskega območja. Gospa Nag Tetal bo imenovana v delegacijo za odnose z Indijo, gospa Müller v delegacijo za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo, gospa Hirsch pa v skupni parlamentarni odbor delegacije Evropske unije in Turčije. Predsednik je prejel strani skupine EFDD tudi prošnjo za imenovanje gospoda Mojtna v odbor Libe, v odbor FAM in v preiskovalni odbor, ki se ukvarja z domnevnimi kršitvami in napačno uporabo prava unije na področju pranja denarja, izogibanja davkov in davčnih utaj. Kakšna pripomba, če ne, potem so te nominacije potrjene. Več